Fransua Castex, Suzana Rojtova, Aleksandr Alvaro in Stavros Lambrinidis. In sicer o odsotnosti preglednega procesa in prisotnosti, ki bi lahko bila kontroverzna v zvezi z sporozumom ACAC. To so podpisali evropski poslanci. Pisna deklaracija bo v okviru 123. člena poslana vsem tistim, ki jo morajo prijeti in imena podpisnikov bodo zapisana v zapisnik. Pisna deklaracija 20.2010, to so predložili Mark Tarabela, Barbara Matera, Marije Kornelisen, Ida Figuredo in Antonija Parvanova zadeva pa Evropsko leto nasilja nad ženskami. To deklaracijo je posla, podpisala večina poslancev, tudi ta deklaracija bo v okviru 123. člena poslovnika poslana vsem relevantnim osebam, ter imena podpisnikov bodo zapisana v zapisniku. Gospod Figoredo, izvolite. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Povedati želim le, da sem izredno zadovoljna, da je tako veliko število poslancev podpisalo deklaracijo o ustanovitvi Evropskega leta za boj proti nasilju nad ženskami.